Okay, colleagues, um, good morning. Kolegice in kolegi, dobro jutro. Predlagam, da začnemo zjutraj na sejo. Torej, eh, tolmači vas obviščajo, da poteka 36. dan protestnih akcij proti enostransko sprejetim krivičnim delovnim pogojem, zato bomo zagotovili tolmačenje samo do predvidenega konca seje ob 12. uri. Torej, na vrsti je prva točka na dnevnem redu. Tolmači, torej um, predsedujoča sprašuje, ali želijo tolmači podati svoje stališče v zvezi s stavko, ampak v bistvu je to slovenski tolmač že storil. Okay, thank you. Um, so the Torej, poročilo o napredku eh, se nanaša predvsem na zunanjo razsežnost priseljevanja, predvsem tudi na to, da potrebujemo dodatna sredstva za bolj uspešno ukrepanje in tudi za to, da bo možno več oseb vrniti, gre pa seveda tudi za <clears throat> preselitve in tudi za dogovor med EU in Turčijo. Razen tega gre seveda tudi za reformo skupnega evropskega azilnega sistema in za celovit pristop do priseljevanja, tako kot je Libe to priporočil že v poročilu Mitsula King 2016 o celovitem pristopu do priseljevanja. Ena od pobud, ki jo predlaga komisija, je predvsem okrepitev sodelovanja s ključnimi partnerji v relevantnih tretjih državah. In v tem poročilu gre tudi za revizijo uredbe o uradnikov za zvezo za priseljevanje, ki se pošiljajo v države, ki niso članice EU in potem gre seveda za. Um, potrebujemo boljše statistike, statistike za azilno politiko in Eurostat eh, to želi doseči tudi s spremembo obstoječe uredbe o statistiki skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti. Um, Komisar Avramopoulos je konec septembra lanskega leta predstavil tudi sporočilo do boljših rezultatov na področju priseljevanja. Priden bomo eh, imeli razpravo, dajem besedo gospe Marti Cigan, ki je direktorica za strategije in splošne zadeve v Generalnem direktoratu za notranje zadeve. Ona bo predstavila glavne točke poročila o napredku pri izvajanju Evropske agende o migracijah. Potem dobi besedo gospa Simona Ardovino iz um, enote za nezakonito priseljevanje in politiko vračanja in potem še Adam Bronski, vodja oddelka Eurostata, ki dobi besedo za sedem minut. Prva je na vrsti gospa Cigan. Hvala, gospa predsedujoča. Um, dobro jutro, gospe in gospodje. Kot ste rekli, komisija je 16. maja sprejela poročilo o napredku o izvajanju Evropske agende o migracijah. In jaz vam danes želim predstaviti napredek od zadnjega poročila, ki je bilo sprejeto mar marca. Gre za konsolidirano poročilo, um, ki um, zajima celovite, uh, u, celovito ukrepanje EU in tu gre tudi za konkretne akcije, ki so ključnega pomena za učinkovitost eh, odziva Evropske unije na migracije. Poročilo kaže, da je situacija ob glavnih migracijskih potih se stabilizirala v eh, ocenjevalnem obdobju. Na vzhodno sredozemski poti se je število zmanjšalo od 20 tisoč prihodov na leto oktober 2015 na povprečno um, 81 prihodov po sprejetju dogovora EU-Turčija. Tudi na osrednji sredozemski poti uh, in zaradi sku, uh, sodelovanja med Italijo, uh, Libijo, Nigerijo in drugimi drugimi državami, se je um, število zmanjšalo za 81 odstotkov um, v letošnjem letu v primerjavi z lanskem letu, kar zadeva zahodno sredozemsko pot, kjer se povečujejo prihodi, um, pa je tam osnova zelo nizka in razen tega se poskuša nadzirati ta razvoj. Skup, priho, skupno število prihodov um, na zahodno sredozemski poti je 7321 in to je za um, 18 odstotkov više kot v istem obdobju lanskega leta. Razen tega je treba omeniti in to tudi piše v poročilu, kar zadeva zahodno-balkansko pot, da situacija ostaja stabilna, čeprav <clears throat> so se um, pres, so se priseljevanja iz eh, Turčije preko Albanije, Bosne in tako naprej povečala. Um, Um, s, eh, organiziramo tudi redne, redne videokonference. Povečano število prihodov pomeni tudi, oziroma nižje število pomeni, da je manj eh, tudi žrtev na morju. Um, čeprav je ta pojav še vedno prepogost, um, več kot. Uh, 1400 oseb je um, že e, umrlo v tem e, letu in proti temu je treba ukrepati. Poročilo kaže tudi napredek pri učinkovitem nadziranju zunanjih meja. Um, 1200 uradnikov iz e, Evropske um, obaljne in mejne straže pomaga nacionalnim uradnikom pri nadziranju zunanjih meja in sicer v Grčiji, Italiji, Bolgariji in Španiji. Um, imamo pa 1500 eh, mejnih eh, torej policistov, ki so um, na odpoklic, torej, ki jih je možno takoj odpoklicati po potrebi. In razen tega smo dosegli tudi naslednji nadaljni na, napredek pri operativni eh, podpori državam, ki so pod migracijskim pristiskom, predvsem državam ob glavnih poteh Italija, Grčija, Španija. Raven financiranja eh, strani EU se je več kot podvojilo, 22 eh, milijard od 2005. 15 do 18, eh, pri čemer je prvotno bilo predvideno ne do 9 cila milijard evrov. <clears throat> Eh, torej, agencija za mejno in obaljno stražo, um, Eurojust in tudi drugi so dobili dodatna sredstva in vse, vsi so tudi zagotovili strokovnjake, ki sodelujo na terenu in sedaj naj bi še e, izboljšali pogoje na žariščnih točkah. E, poročilo povdarja, kako smo izboljšali odnose z državami izvora in tranzita, pri čemer uporabljamo učinkovite ukripe za poglobitev tega sodelovanja za boj proti nezakonitemu priseljevanju, za pomoč beguncem in za pomoč lokalnemu razvoju. Tu gre predvsem za implementacijo eh, dogovora EU Turčija, eh, potem tudi za krizni sklad za Afriko in predvsem za eh, severnoafriške države in predvsem tudi eh, sodelovanje z zahodnobalkanskimi državami želim povedati, da od sprejetja tega poročila in danes eh, eh, so bili sprejeti eh, sklepi Evropskega sveta in tu je treba povedati, da je eden od oprijemljivih rezultatov tega, da bo sprejeti pol milijarde namenjenih dodatno za nujni skrbniški sklad za Afriko. In Evropski, oziroma odbor za Evropski sklad za razvoj se bo s tem ukvarjal že k malu. Komisija vidno, ko govorimo o skrbniškem skladu EU, želimo spodbuditi države članice, da zagotovijo svoje prispevke, potrebujemo še um, eno milijardo, da se popolni um, ta sklad. Um, potem, kar zadeva finančno pomoč, upamo, ko bo um, um, upamo, da bo hitro sprejet tudi formalni sklep o um, odobritvi druge tranše za pomoč Turčiji. <clears throat> Sedaj pa preselitev. Um, tudi temu je namenjen velik del poročila. Bre preselitve e, so omogočile blažitev, predvsem na vzhodnih um, potih preseljevanja. <clears throat> Ta program je pomagal več kot 32 tisoč osebam, predvsem ranljivim osebam, da so našle um, nastanitev v Evropski uniji. Sedaj smo predlagali novo schemo za 15 tisoč e, nastanitvenih mest. Države članice pa so se tudi zavizale, um, da bodo izvedle ta program. Um, s tem, um, predvsem um, jemljemo vire um, kaz, um, torej, um, tihotapcem oseb. Ta schema je tudi pokazala, da Evropska unija nikoli ne bo trdnjava, temveč da želimo biti odgovoren globalni akter in da želimo zagotoviti zaščito tistim, ki jo potrebujejo. In preselitev mora biti trajnica v naši skupni azilni politiki. Ampak kot so pokazali zadnji dogodki, ne moremo biti zadovoljni, kajti še vedno je preveč žrtev na morju in zato je treba spremljati ta razvoj da bomo dobili predvsem pregled nad situacijo, kar je potem osnova za našo politiko. Zato moramo nadaljevati s poročili in moramo predvsem um, paziti na pojav novih migracijskih poti. Od maja se je zgodilo veliko, predvsem Evropski svet, ki se je posvečal predvsem migracijam. Sklepi sveta um, potrjujejo celovit pristop do migracij, e, treba je zagotoviti učinkovit nadzor zunanjih meja, gre za zunanje delovanje na osnovi naših vrednot. In treba se lotiti tudi razlogov za migracije in treba je predlagati um, tudi um, nov, bolj učinkovit način zavračanja oseb. In tu je treba sodelovati predvsem tudi z agencijo za podporo azilu. In um, treba si je prizadevati predvsem tudi za regionalno sodelovanje, za izkrcanje v EU in v partnerstvo s tredjimi državami. Mi smo uh, um, nadaljevali s ključnimi dejavnostmi, ki so identificirane v poročilu o napredku. En, en primer za to so dogovori o sodelovanju z Evropsko, torej Evropske agencije za mejno in obaljno stražo zahodno-balkanskimi državami. Pri, bili so sprejeti dogovori s temi državami naprimer Albanija, svet je sprijel sklep o ratifikaciji tega dogovora v tem tednu in za eh, bivšo Jugoslovansko republiko Makedonijo je bil eh, dogovor sprejet aprila, za Črnogoro pa so se začela pogajanja. Gre tudi za novo fazo um, nujnega financiranja eh, z, uh, v sodelovanju z italijanskimi oblastmi in uh, tudi sodelovanje z UNHCR-jem um, ehm, je pomembno. Gre predvsem za evakuacijo in tudi preselitve. 1858 oseb je bilo evakuiranih iz Libije, 1378 oseb pa je bilo preseljenih. Um, pri čemer je bilo prošen za to več. Potem premestitve, e, samo 15 jih je bilo premeščenih iz Italije, torej skupno 34.500 in še nekaj oseb je bilo premeščenih. Veliko je bilo doseženo, veliko je treba še storiti. Torej, temelje to poročilo o napredku in pomembni so bili sklepi sveta, kot sem že povedala v prejšnjem tednu. Ta teden bo eh, prvi neformalni svet pod predsedstvom Evrops, eh, Avstrije in Eh, kot rečeno, delo se nadaljuje in upam, da se boste strinjali z glavnimi točkami tega poročila. Gospa Erbovino je na vrsti naslednja sedem minut. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Želim predstaviti eh, glavne značilnosti prenove uredbe 377-2004 o um, mreži uradnikov za zvezo za priseljevanje. Obstaja torej ta pri, eh, uredba, ki nudi zakonodajni okvir um, in eh, ureja predvsem pravila, kako države članice pošiljajo um, te uradnike v tretji državo in kako vzpostaviti um, mrežo teh um, uradnikov za zvezo v tretjih državah. Več kot Torej, 2016 in 2017 smo izvedli evalvacijo obstoječega pravnega okvira in to je omogočilo prvo oceno učinkovitosti in eh, posledic te uredbe. In tako smo dobili tudi dokaze, ki jih potrebujemo za prenovo te uredbe. Na osnovi rezultata te evalvacije smo lahko iz tega povzeli dve glavni ugotovitvi približno 500 uradnikov za zvezo, ki so trenutno nameščeni v tretjih državah, so um, dragoceni za vzpostavitev partnerstva s tretjimi državami in za pomoč eh, pri obravnavanju vedno večjega migracijskega pritiska v EU. Eh, obstoječa zakonodaja pa je neuspešna pri izrabi popolnega potencijala tega vira in pravzaprav um, je bilo storjeno premalo za um, spostavitev omrežja med temi uradniki, tako da bi skupaj dosegli cilje EU. Um, tudi uradniki sami so prišli do te ugotovitve. Kot komisija smo se intenzivno, um, um, smo bili v intenzivnih stikih z njimi v Bruslju in tudi v osmih delavnicah, ki smo jih organizirali v tistih državah, kjer so nameščeni. E, treba je optimizirati zmogljivosti, ki jih imajo uradniki za zvezo in treba se je zavidati tudi njihove odgovornosti in nove vloge v novem kontekstu. In sicer je treba upoštevati tudi eh, trend, eh, da komisija in agencije Unije eh, pošiljajo svoje uradnike za zvizo v določene države. In tu ugotavljamo, kako poenostaviti eh, delo uradnikov za zvezo s ciljem, da se izvajajo um, skupne obveznosti. Torej, Te naloge pravzaprav niso nove. Mi smo um, se oprli predvsem na obstoječi um, pravni tekst in zato gre za prenovo in na nov predlog. Um, tu gre za skupna pričakovanja, ko gre za boljše upravljanje migracij. Torej, močno, konkretno sodelovanje pri boju proti nezakonitemu priseljevanju in s tem povezanimi kaznivimi dejanji, kot je tih otapljanje z osebami in trgovina z ljudmi. Potem pomoč pri um, vračanju v tretje države in enako pomembno vlogo gre tudi um, enako pomembna vloga je tudi pomoč pri izvajanju programov za preselitev in premestitev. In gre seveda tudi za koordinacijo uradnikov za zvezo na terenu samem. Komisija je upoštevala, kako države članice so organizirane na nacionalni ravni na tem področju. In zato predlagamo um, usmerjevalni odbor, ki bi bil sestavljen iz uh, uradnikov za zvezo iz držav članic, torej back offices skupaj um, z agencijami EU. Um, in tu naj bi bil, bilo dinamično delovno telo, ki bi um, zagotovilo dolgoročne usmeritve za delo uradnikov za zvezo, predvsem pa tudi za praktična navodila za delo, tako da bi eh, lahko bolj um, dinamično usmirjali delo tega omrežja. Um, treba je pri tem upoštevati tudi nove trende pri migracijah in gre seveda tudi za ključne lokacije, eh, tam, kjer se pojavljajo nove migracijske poti, kamor je treba namestiti uradnike za zvezo, ki se morajo povezati potem z lokalnimi oblastmi. In vse to je seveda v skupnem evropskem interesu. Načrtujemo uporabo obstoječih eh, kanalov za komunikacijo, tudi nacionalnih kanalov, Eh, pri čemer naj bi prišlo do čim manjših motenj sedanjega dela pri vzpostavitvi novega načina. Um, um, nekateri so bili mnenja, da je delo bilo doslej zelo, zelo birokratično. Um, naprimer to eh, dvoletno poročanje. Komisija je priznala, um, da um, je treba upoštevati seveda tudi obdelavo podatkov strani uradnikov za zvezo na osnovi novih določb. Um, Eh, uradniki z zvezo morajo videti, kakšna so pravila za obdelavo podatkov, eh, s katerimi delajo, ko gre za vračanje, za preselitev in tudi za nezakonito preseljevanje. In na koncu komisija predlaga tudi sklada um, ehm, za financiranje uh, usmerjevalnega odbora. in tudi eh, zato, da se oblikuje dveletni eh, delovni program. Ta sklad eh, bi se lahko uporabil tudi za izvajanje študij, za analize, pa tudi za usposabljanje, za delavnice ali za um, Eh, torej za usposabljanje uradnikov za zvizo, tako da pridobijo veščine, ki jih potrebujejo. Tu se veselimo nadaljnega sodelovanja s odborom Libe, tako da bomo lahko uspešno zaključili pomemben, ta, eh, ta pomemben del. Zakonodaje in zadnji, gospod Vronski, sedem minut, hvala. Gospa predsedujoča, pred, eh, torej gre za. Eh, migracijo in mednarodno zaščito in za um, revizo, revizijo uredbe. In moj kolega bo poročal o tem. Gospa Sidan je uporabila veliko statističnih podatkov in to je tudi dober primer, kako se podatki, ki jih proizvaja Eurostat, um, pomagajo pri oblikovanju politike na evropski ravni. Nekateri podatki prihajajo iz Eurostata, mnogi pa iz operativnih zbirk podatkov in sicer zato, ker um, okvir za zbiranje podatkov na področju migracij na ravni EU ni, ne more pokrivati vseh eh, pričakovanj politike eh, in uporabniki si želijo bolj relevantne, bolj precizne, bolj popolne podatke in statistike za to področje. Tudi, da bi pompirali Evropsko agendo za migracije. To prihaja zaradi radikalnih sprememb. Um, um, oseb, ki prihajajo iz tretjih držav in tudi zato, ker moramo spremljati pojav migracij in ker je treba evalvirati učinkovitost eh, migracijske politike EU, statistike na področju selitev in mednarodne zaščite, um, pokrivajo podatke o azilu, o um, avtorizacijah um, oziroma dovoljanjih za um, državljane tretjih držav za bivanje. Eh, eh, vključuje pa tudi podatke o vračanju oseb. Zbiranje podatkov temelji na obstoječi uredbi 862-2007, uporabljamo pa tudi uredbo komisije iz leta 2010-216, So pa seveda tudi drugi pravni akti, ki so relevantni, naprimer direktiva o modrem kartonu, o um, um, enkratnih dovoljenih, potem direktiva o dovoljenih za, e, za bivanje za študente in tako naprej. Vse statistične potrebe, ki sem jih naštel, Eh, temeljijo na prostovoljnem vnosu podatkov in učinkovitosti omejena. 20, eh, eh, torej nimamo nobenega zagotovila, da vse države zagotavljajo te podatke. Poročilo o napredku z leto 2018 pravi, da potrebujemo nova pravila za statistike pri migracijah in mednarodni zaščiti in tudi o vračanju. In statistični sistem mora biti bolj odziven na spremembe v migracijah. Um, dodatno k prejšnjim poročilom komisije. Eh, torej eh, pristojna eh, ustrezna uredba iz leta 2012 zagotavlja evalvacijo in statistika kaže na vedno več vrzeli. Kateri so torej cilji sprememb? Glavni cilj je, da se poveča um, relevanca, um, tudi točnost statistik in tudi pravočasnost statistik, da se lahko odzovemo na politične potrebe. E, treba je zagotoviti stabilnost teh podatkov s tem, da bo vnos podatkov zavezujoč. En cilj je, da se um, omeji eh, jo dodatna bremena za tiste, ki zagotavljajo nacionalne podatke na minimum. In razen tega potrebujemo prožnost eh, zaradi morebitnih sprememb v prihodnosti. Ta predlog uredbe eh, pokriva statistiko za prve prosilce za azil, potem um, za mladoletnike brez spremstva, bolj podrobne podatke o preselitvah bolj podrobne podatke o statistikah v zvezi z Dublinom, um, torej o vlogah za ponovno presojo azila, potem statistika o vračanju in tudi o um, dovoljenih zabivanja. E, torej, ti statistične potrebe temelijo na um, svetovanjih, eh, e, posvetovanjih e, z deležniki. Um, od 2008 naprej smo z posvetovanji z deležniki ugotovili, da Eh, obstajajo vrzili pri statistikah, bili smo v tesnem stiku z eh, nacionalnimi organi, imeli smo srečanja strokovnjakov, eh, tudi z, generalnim direktorat, z generalnimi direktorati komisije smo tesno sodelovali, pa tudi naprimer z Evropskim uradom za podporo azilu in tako naprej. Bili smo v tesnem stiku s statističnimi zavodi v državah članicah, tudi z drugimi delež, deležniki. Veliko sestankov eh, je bilo in tudi eh, delovnih skupin eh, v zadnjih desetih letih. In Vse to je potrdilo, da je treba zapolniti statistični brezili, tako da bodo podatki eh, v prihodnosti bolj relevantni. Hvala. Sedaj pa odpiramo razpravo in vabim eh, Roberto Micolo, ki je koordinatorka ELS, oziroma ona bo govorila pozneje. Dobi najprej besedo gospa Birgit Cipel. Ne, najprva eh, govori Katarina Kiniči, kajti ona nadomešča Cecil Kienge. Dobro. E, Zvrsti, ker e, nikogar ni tu, Natalie Grisbeck. Merci. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, Sofi. Nekaj besed o tem zelo zanimivem doseju. Mislim, da je to pravočasno besedilo, je odlična pobuda, bodi si kar zadeva trenutne dogodke, bodi si kar zadeva operativno organizacijo sistema. Tako kot je bilo že povedano in kot dobimo v besedilu, je prišlo do okrepitve izmenjave informacij, to je ključni element na tem področju. Mogoče delo uradnikov za zvezo za migracije eh, bi potreboval eh, pristop, ki trenutno ni še dovolj evropski, je preveč nacionalni, ker eh, so še močno povezani s svojimi državami, članicami in Cecil in eh, sporočevalcem v senci bom eh, skušala dati povdarek eh, temu, kar zadeva njihov operativni, operativno naravo in tudi cilje. S kolegi se bomo ukvarjali z vsemi temi vprašanji in bomo skušali razumeti, kako naj zapolnimo vrzeli zato da bo to zares eh, solidna, učinkovita operativna mreža, pa še eh, druga misel. Eh, mislim, da bi moral postati sistem zelo operativen, kar zadeva povezave med različnimi agencijami. Včeraj je bila z nami gospa Katrin Debol iz Europola. O tem je tudi sama govorila organizacija, torej povezave med Evropsko unijo, Europolom, eh, Frontexom, torej vse to mora biti povezano, zato da bo lahko to besedilo in ta pobuda bolj učinkovita. To samo na kratko in seveda se bomo posvetovali s poročevalci. Hvala. Hvala lepa. Kornelija Ernst ne vidim, torej Judica Argentini. Um, hvala lepa, predsednica. E, naj govorim o evropski agendi za migracije. Najprej koordinatorji, potem poročevalci, potem vsi drugi, ki želijo besedo. Na seznamu ste. Torej, hvala lepa. Tehnično gledati je, Eh, to malenkost, vendar zeleni so nekoliko večji od guje, torej tehnično gledano sem tudi tu na pravem mestu. Torej, govorila bom o Evropski agendi za migracije. Včeraj sta bila tu uh, avstrijska ministra za pravosodje in notranje zadeve, razložila sta program za naslednjo polovico leta na področju azila in migracij in še vedno sem zmedena. Zanima me, kako nas komisija gleda na naslednjo polovico leta in Eh, zanima me, kaj je z različnimi dosjeji, ki ne, ne gredo nikamor. Dogovorili smo se s komisijo glede e, preselitve, glede direktiv. E, kakšen je naslednji postopek? Kako komisija gleda na rezultate vrha pred dvema tednoma, kjer se je govorilo o konsenzu v svetu o Dublinu? če eh, svet eh, išče konsens, parlamenta nikjer ni, bi to komisija lahko razložila. Včeraj je avstrijsko predsedstvo, ko so ga vprašali, kako je s platformami za izkrcanje zunaj Evropske unije, reklo, no, sklepi pravzaprav pravijo, da moramo preiskati to vprašanje. E, jaz vas ne pozivam, da hitro zaključite te preiskave, vendar kljub samo bi rada več vedela, kam gremo na splošno eh, s eh, Evropskim sistemom za azil. Hvala lepa. Eh, gospe Selstrom, ne vidim sedaj poroče v avci. Hvala lepa. Eh, gospa Kiniči bo prebrala izjavo v imenu eh, gospe Kinge. Hvala, gospa predsedujoča. Ja, oglašam se v imenu eh, poslanke Kinge, ki je v Malju v volivni komisiji Unije. Zaradi tega se v njenem imenu opravičujem predsedujočim vsem kolegom za odsotnost. Torej, kolega se zahvaljuje komisiji za predstavitev um, predloga za eh, spremembo, um, ki se nanaša na um, uradnike za zveze za področje priseljevanja. Že leta 2015 v svojem predlogu na področju migracije je komisija priznala potrebo potem, da je treba zagnati vse politike in vse razpoložljive inštrumente, um, v optimalni povezavi med notranjo in zunanjo politiko. Vsi so udeleženi akteri, eh, začenši z državami članicami in tudi s tretjimi državami, so bili spodbojeni, da sodelujejo, da izvajajo skupne inštrumente, skupne pobude za doseganje prioritet tudi s tretjimi državami, zato da se bo najboljše obladoval eh, pojav migracij, vedno ob upoštevanju temeljnih svoboščin in človekovih pravic. Uradniki za zvezo za področje priseljevanja eh, eh, gotovo predstavljajo to potrebo, se na to odzivajo, vendar njihov potencial zaenkrat še ni bil popolnoma izkoriščen. Obenem eh, so bile izpostavljene vrzeli v pretoku informacij in tudi v izmenjavi informacij poslanka Kenge meni, da 500, eh, več kot 500 uradnikov za zvezo v tretjih državah predstavljajo velik potencial za obvladovanje migracijskega pojava. Poslanka Kenge se tudi strinja z večino določb, ki jih imamo v predlogu komisije in eh, se bo omejila na to, da bo predstavila nekaj sprememb za to, da bi postal pretok informacij bolj homogen in za to, da bi zagotovili, da temeljne pravice, predvsem najbolj ranljivih eh, eh, oseb in načelo nevračanja, se bo ustrezno izvajalo v celotni uredbi. To je torej to, kar je želela povedati poslanka Kenge. Najlepša hvala za vašo pozornost, tudi v imenu kolegice. Hvala. Hvala lepa, gospa Wikström. Hvala lepa, Predsedujoča, tudi komisiji se zahvaljujem za informacije, ki ste jih prinesli danes eh, zjutraj v odbor. Hvala lepa tudi kolegom za zaupanje. E, saj sem poročevalka za dosje o migracijskih statistikah. Tesno bom sodelovala vsemi, kot vedno. Prav gotovo se lahko strinjamo, da. E, migracijske eh, statistike niso tako eh, zanimive kot drugi eh, dosjeji, naprimer uredba o Dublinu ali pa drugi dosjeji o azilni politiki. Pa je zelo pomemben dosje, saj moramo imeti pristop temelječ na dokazih, tudi na področju migracij. Da bi to bilo mogoče, si moramo ogledati statistike, ki pokrivajo vsa relevantna področja. Gospa eh, predsednica, eh, politika, po mojem mnenju, pa upam, eh, da tudi po mnenju drugih, mora temeljiti na dokazih in znanstvenih izsledkih imamo torej pragmatičen pristop do tega dosjeja in ne glede eh, na mnenja o migracijski politiki v Evropi, bi vsak, vsak moral eh, hoteti eh, dobre zanesljive statistike, s katerimi bomo lahko razčistili številne izzive, s katerimi se soočamo v tem trenutku. V tem trenutku prevzemam uh, Eh, predlog eh, od komisije Sporočevalci v senci, eh, si bom to danes ogledala, torej jaz danes ne bom prejudicirala poročila. Videti pa je, da države članice zbirajo bistveno več statističnih podatkov, kot jih dajejo Eurostatu. Nekateri jih dajejo tudi nevladnih organizacijam in jih objavljajo v nacionalnih poročilih. Eh, očitno eh, tudi niso vsi statistični podatki tako občutljivi. Eh, pravila o agregiranju podatkov bi bila dobra. Eh, pomembno je, da dobimo eh, primerljive statistike v Evropi, ne da bi povečali pri tem administrativnega bremena. Torej, jaz želim pred 10. septembrom pripraviti osnutek poročila. 27. septembra bi spravljali v odboru skrajni rok za predloge sprememb 4. oktober in če se le da bi glasovali v odboru 20. novembra, eh, zato da lahko sprejmemo eh, mandat za trialog v zadnjih dneh eh, novembra na mini plenarnem zasedanju. Malo časa je, vendar na ta način bomo imeli vsaj nekaj časa za trialog v tem mandatu. Seveda, če je svet pripravljen delati na tem dosjeju in če se hoče angažirati. E, torej, na naši strani lahko zaključimo delo. Najlepša hvala. E, hvala lepa. Kolegice in kolegi, zamujamo. E, štirje so še prosili za besede, gospod Stahovski gospa Veržja, gospa Miranda, gospod Lopez Aguilar. Vsak dobi natančno minuto in pol in potem pa dobi besedo spet komisija, da na kratko eh, odgovori na vprašanja, na katera želi eh, odgovoriti. Potem bomo pa glasovali. Hvala lepa, gospa predsednica. Na kratko, hvala lepa poročevalcem in komisiji želim predstaviti stališče gospe Mussolini. Eh, eh, evropski politični voditelji so končno dali eh, na papir, da je problem te politike v nedoslednosti in tudi v neusklejenosti notranjega in zunanjega pristopa premalo je koordinacije z izvornimi in tranzitnimi državami. Eh, mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje mora imeti konstruktiven dialog s ključnimi tretjimi državami. To je pogoj za boj proti nezakotitim migracijam in teh otapljenju. Glede statistik lahko rečem, da potrebujemo verodostojne statistike in imamo vprašanje komisiji. Kako je na švedskem? Ali v svojem poročilu spremljate tudi Malmö? Kaj tam počnejo tolpe in eh, to so tudi informacije, ki jih potrebujemo za naše delo. Gospa Veržja. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se vam zahvalila, da ste omogočili tolmačem, da preberejo svoje sporočilo, kar se ne dogaja zelo pogosto. Potem moram povedati, da eh, sem eh, poročevalka eh, dveh, so poročevalka dveh poročil in bi se morala torej dvakrat javiti tudi kot koordinatorica potem kar zadeva samo metodo. V eni uri želimo razpravljati o agendi, o migracijah, o uradnikih za zvezo in tako dalje. Mislim, da to ni dobro. Opravičujem se eh, kolegi, vendar, eh, tolmači, vendar bom eh, govorila zelo hitro. Sredotočila bi se še zlasti na evropsko agendo o migracijah. Leto 2015, ta eh, agenda je bila takrat eh, sprejeta, imeli smo štiri osi v zvezi s to agendo o migracijah, te osi so bile v glavnem uravnotežene med sabo. Kaj je danes tam? Ko si ogledamo ta obračun, to je Evropska agenda o migracijah, dejansko je, se to posveča samo nezakonitemu priseljevanju. Nekaj eh, pri tem eh, ne deluje dobro. In eh, ne smemo iti naprej po tej poti. Kaj želimo? Želimo ustrezen pristop na tem področju, potrebujemo tudi notrani in zunani pristop na področju migracij. Migracijske poti so samo nezakonite poti eh, v teh eh, poročilih, vendar eh, zdi se, da je tu nekaj narobe. Pa še nekaj. Zadnji svet je ponovno preusmeril eh, denar v eh, skrbniški sklad za migracije. To je zelo mm, pomembno. Veseli me, da bom lahko delala s Cecilijo Wikstrom na tem področju. Če bomo korektno, pravilno upravljali statistike, bomo tudi dokazali določene laži. Za GUE mislim, da še nismo izčrpali eh, časa za govor za ta besedila. Hvala. Samo toliko časa imamo. Mi bi lahko bili tukaj do zvečer, vendar toliko časa imamo. Uh, tudi kolege, ki prihajajo v dvorano, prosim, da kažejo spoštovanje do ljudi, ki govorijo, da lahko potem glasujemo. Gospa Miranda. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spregovorila bi o nečem, kar sem izvedela prejšnji teden. Gre za informacijo o statistikah, eh, ki se nanašajo na mrtve osebe. Ali se pri tem upoštevajo tudi tisti, ki jih rešijo na morju? Pri tem je pomemben evropski pristop, evropska koordinacija na področju eh, migracijskih politik. Oglejmo si, kaj se dogaja v Italiji, na Malti. Te države članice noče zagotoviti eh, dostopa eh, ladjam, da se izkrcajo ljudje. Eh, nekaj podobnega se je dogodilo tudi prejšnji teden. Sama sem si eh, zadeve ogledala od blizu. Statistike o samih eh, umrlih osebah se nikoli ne omenjajo in eh, zaradi tega se obračam na komisijo. Na ladi nismo imeli nobenih kontaktov, nobenih eh, stikov, kako je mogoče, da eh, ne zagotavljamo eh, vstopov v evropska pristanišča. Hvala. Še gospod eh, Lopes Aguilar, hvala lepa predsednica komisija. Evropska agenda za eh, migracije. Eh, V zadnjih štirih letih eh, v tem mandatu Evropskega parlamenta smo intenzivno razpravljali o tem, zlasti tudi na zadnjem plenarnem zasedanju. Zaradi tega tudi predlagam, da komentirate štiri točke, ki so se izkristalizirale na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasboru. Torej, eh, luke, izkrcanje. Kako bodo pač ti, eh, te platforme prepoznavne, v severnoafriških državah. E, kako bo to mogoče vzpostaviti brez bilateralnih sporazumov? E, potem pa direktiva e, za olajševanje. Želimo pravzaprav poskrbeti za dekriminalizacijo tistih, ki rešujejo življenja na odprtem morju. Tretjič. Večina tega Evropskega parlamenta je dosledno uh, zahtevala legalne poti. Če ni legalnih poti, lahko govorimo samo o nezakonitem priseljevanju. E, kajti e, e, zakonitega pravzaprav ne more biti. E, potem e, neprostovaljna solidarnost ni solidarnost in to tudi ni skladno z 80. členom pogodbe o delovanju Evropske unije kako bo komisija ukrepala, eh, kako bo zagotovila, da je solidarnost eh, zavezujoča za vse države članice in ne samo za tiste, ki so eh, prostovoljno pripravljeni na solidarnost. Hvala lepa. Na hitro dajemo besedo še komisiji. Tudi vi imate minuto in pol. Hvala lepa. Tri stvari bi rada povedala. Najprej, poročilo o napredku. tu piše že v uvodu, da v enem dokumentu pač pri, eh, eh, predstavljamo celovit to, to področje in isto metodologijo bomo tudi posod uporabili. Eh, eh, evropski svet je tudi eh, dal jasno sporočilo, da je potreben celovit evropski pristop v skladu z evropskimi načeli in vrednotami. Samo na ta način bomo kosi sivom Evropske unije. In tudi v uvodu so evropski voditelji Eh, povedali, da je treba poskrbeti za zunanjo razsežnost, eh, notranjo razsežnost, eh, zaščito zunanjih meja in mi skrbimo sedaj še za follow-up na vseh teh področjih. Vključno za reformo asilnega sistema, kot tudi s preučevanjem opcij za regionalno sodelovanje pri izkrcanju. E, tu imamo partnerstvo s tretjimi državami. Glede azila v 12. E, členu e, sklepov sveta vidimo, da je treba veliko storiti v naslednjih korakih. Treba je ponoviti, da je do sedaj bilo doseženo zelo veliko napredka v času bolgarskega predsedstva. Na, tu pač želimo omejiti število eh, vprašanj, o katerih se pogajamo. Naj eh, izpostavim eh, dvoje. In sicer pri konsensu v zvezi z Dublinsko uredbo in tudi pri usklajevanju. E, e, torej, mi bomo še naprej delali z e, svetom in poskušali zaključiti delo, kar se da hitro. Poročilo o napredku boste dobili oktobra. Prosim, da, e, hvala, da ste e, kratki, ker nam zvankuje časa. Gospa Anovino je tukaj. Je že odšla in mislim, da tudi ni bilo nobenih vprašanj eh, namenjenih njem, njej, gospod Vronski. Eh, no, jaz eh, vas samo. Jaz se vam zahvaljujem za podporo našim prizadevanjem. Torej, mislim, da nismo dobili odgovor na vsa vprašanja, vendar to je komaj začetek postopka. Potem pa na hitro glasovanje. Eh, preden eh, pride eh, predstavnik komisije, komisar King. Najprej poročilo Korao. Tu imamo štiri posamezna glasovanja. Glasujemo. Eh, sprejeto. Eh, potem pa poročilo eh, Ernst, varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov strani institucij, organov, urado in agencij Unije glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Potem eh, vzajemno priznavanje. Eh, torej, gospa Grispek, vzajemno priznavanje odredbo o zamrznitvi in zaplembi glasujemo. Konec glasovanja. In tudi to je sprejeto z veliko večino. In sedaj še četrto poročilo Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. E, to je vrhunec e, mojega življenja. Sprejeto. Okay, so we've we've made up <laughs> we've made up for long. E, torej, nadoknadili smo izgubljeni čas in sedaj naslednja točka na dnevnem redu, tretji varnostni dialog odbora Libe s komisarjem Kingom. Okay, colleagues, can I ask everybody? Kolegice in kolege, prosim, da se usedete. Can you take your conversations outside the Pogovarjajte se pred dvorano, ker je eh, komisar tukaj in želimo poslušati komisarja. Okay, eh, Komisar King, dobrodošli na tretjem varnostnem dialogu odbora Libe. Eh, tu gre za izvajanje in stanje v zvezi s primskima sklepoma in EU eh, e PNR, se pravi evidenca EU s podatki o potnikih. Kratek uvod, uro in pol imamo. Bil je strokovni sestanek 21. junija, kjer je bilo uh, predstavljeno poročilo profesorja Tuma. Uh, poročilo boste našli pri vhodu v dvorano. Slišali smo torej strokovnjake, poslušali so, smo svet. Uh, Eh, eh, nemški kriminalistični urad, eh, slišali smo kot rečeno študijo profesora Tuma, ki je govoril o izmenjavi podatkov o DNK med državami članicami. Treba je bilo oceniti dodano eh, vrednost vseh izmenjav eh, podatkov z, u, u, po prvemu. Eh, potem je šlo za izmenjavo podatkov o zadetkih eh, in eh, eh, treba je bilo torej, kot rečeno, razumeti dodano vrednost zbiranja in izmenjave podatkov. Če podatki manjkajo, je težko oceniti proporcionalnost obdelave podatkov. 28. avgust 2011. Pred sedmimi leti je bil skrajni rok za prenos v eh, nacionalno zakonodajo in očitno pa eh, države članice še vedno niso operativne, kar zadeva vse vrste podatkov. Zvezdni kriminalistični urad je izpostavil, da je pomembno eh, po prvimu izvajati izmenjavo podatkov, pa je treba to seveda še bolj razvijati. Eh, postopek eh, vzajemne pomoči bi se lahko tudi popravil, izboljšal, ker do sedaj še ni harmoniziral na ravni EU. Eh, potem EU, PNR, deset držav članic je sporočilo komisiji, da so že prenesli direktivo o PNR, vse druge države članice pa so zavezane k napredku. Komisija je eh, prejela 20 eh, sporočil držav članic, da bodo direktivo eh, začeli izvajati tudi za polete znotraj EU. Še vedno pač določene stvari niso. Eh, do konca implementiran. Samo dve državi članici sta eh, zelo uspešni, ker eh, je blizu nič. No, vzemite si čas. Ali EUPNR izpolnjuje zahteve, ki jih je postavilo Evropsko uh, sodišče. Uh, uh, to so hoteli vedeti poslanci. Izpostavili so tudi določene vrzeli, naprimer čarterji, zasebna letala in tako naprej. Gospod komisar, sedaj dobite besedo za 15-20 minut o primu OPNR-u. Veselimo se uh, pač vaših besed. Gospod komisar, prosim. Um. Hvala veliko veselja mi je, ja, da sem tu, vedno sem rad z vami in veselim se, eh, da vam lahko um, dam podatke o številkah, ki ste jih navedli. Vedno sem hvaležen za priložnost eh, za razpravo z vami oziroma za nadaljevanje te razprave. Gre za prizadevanja za gradnjo Evrope varnosti um, predvsem vam želim poročati o različnih vidikih eh, te varnostne unije. Gre za strukturiran dialog, ki se bo nadaljeval potem septembra, gre za boj proti terorizmu, predvsem tudi kako uporabiti sredstva, ki jih uporabljajo teroristi iz svojih dejavnosti. Eh, iz, um, um, in treba je porič, povečati odpornost predvsem za boljšo zaščito javnih prostorov, potem boj proti radikalizaciji v naših skupnostih, tudi na spletu. Um, potem gre za, eh, ser, za kr, resna kazniva dejanja, krepitev sodelovanja med policijskimi organi, potem kibernetska varnost. Um, um, Mm, tu se pripravlja direktiva za popolnitev boja proti kibernetskemu kriminalu, potem um, dezinformacija, tudi to je povezano z varnostjo, oziroma treba je povečati tudi varnost pri izvajanju volitev. Dan našni dialog naj bi se uh, osredotočil na izvajanje e, direktive OPNR in primskih skli sklepov. To so eh, temeljni vidiki za krepitev odziva EU na terorizem in resna kazniva dejanja. In to je relevantno tudi za kibernetski kriminal. Um, um, gre predvsem za izvajanje in za izmenjavo informacij. To vas še posebej zanima in tudi mene. Rekl sem že uh, in to tudi ponavljam, za učinkovito unijo varnosti moramo zagotoviti, eh, da se izvaja to, za kar smo se zavezali in moramo eh, narediti največ iz obstoječih sklepov in odločitev. Če pa se to ne zgodi, je treba odpraviti ta problem. Eh, direktiva o PNR je pomemben gradnik za unijo varnosti. Obdelava teh podatkov je pomembna za odziv na terorizem in resna kazniva dejanja. Ni drugih, drugega orodja, ki bi eh, omogočila eh, organom za pregon, da identificirajo morebitne osebe, eh, sumljive osebe. In če lahko spremljamo njihovo gibanje, lahko preprečimo tudi teroristične dejanja. Na e ravni EU je. Hm, potekal dolg kontroverzen proces, prednje je prišlo do dogovora in sedaj eh, moramo zagotoviti, da to ni bilo za manj in zagotoviti, da se izvaja ta sklep. In iz tega um, močnega orožja je stori, treba storiti čim več. Uh, pred kratkim je poteku eh, rok za prenos v nacionalno zakonodajo 25. maj 15 držav članic je formalno notificiralo komisiji, da so prenesli direktivo PNR v nacionalno zakonodajo. Eh, da eh, tega še niso storile vse države, me seveda skrbi. Ampak eh, nadaljne države bodo v naslednjih tednih zaključile ta proces in um, to spremljamo. Torej, to, želim vas pomiriti. Nekateri eh, te države pa so manj uh, daleč pri tem procesu izvajanja, ampak vse države želijo prenesti to direktivo in tudi delajo na izboljšavi sistemov PNR. Uh, Eh, informacije, ki jih dobivamo iz držav članic, kažejo, da obdelave PNR podatkov že nudijo opremljive rezultate. Aprila sem, naprimer, obiskal pristojen organ v Belgiji, samo nekaj tednov potem, ko je tam zaživel ta proces in ta um, instrument je že um, zagotovil rezultate, predvsem kar zadeva identifikacijo denarja, ki se uporablja v kazni, kazenske namene, pa tudi um, trgovina z orožjem in tako naprej. Um, um, Če pri tem ne sodelujo vsi, to seveda ovira izmenjavo podatkov in tudi dostop eh, do teh podatkov strani Europola, na osnovi opredeljenih določb. Um, torej, eh, PNR direktiva je tako močna kot najšipkejši člen. Vrzeli seveda vodijo tudi do pravne negotovosti in ni eh, enakih pogojev za vse eh, v EU. In razen tega to škodi tudi pravicam posameznikov, ki morajo imeti enako zaščito osebnih podatkov povsod v Evropi, v Evropski uniji. Mislim, da smo storili veliko, da bi pomagali državam članicam pri izvajanju direktive. Nudili smo sredstva, ekspertizo, izmenjavo najboljše prakse na, na različnejše načine. Um, um, razen tega, in to smo tudi zapisali v poročilu, ki ste ga dobili pred tem sestankom, um, torej tudi še druge oblike pomoči država, državam članicam. Gre pa tudi za eh, peer-to-peer uh, -peer support uh, med državami, ki uh, so že dlje, torej da te države pomagajo tistim, ki zaostajajo in ta sredstva podpore bomo nudili tudi v prihodnosti. Obenem pa bomo storili vse, da zagotovimo popolno izvajanje, to je naša dolžnost kot komisija, vključno s um, začetkom postopkov zaradi kršitve um, pravil, kjer bomo to ugotovili. In že v tem mesecu, v juliju, bomo začeli tak postopek proti tistim državam, ki doslej niso nas obvestile o prenosu te direktive. PNR, torej tu gre tudi za širše področje sodelovanja med eh, organi za pregon. Tu imamo dva pomembna projekta um, in sicer gre za izmenjavo podatkov PNR na učinkovit in hiter način. In Europol je vključen v ta proces. 16 enot za PNR so povezane z enoto um, za PNR e, pri Europolu. Sodelujemo tudi že z državami članicami za izmenjavo najboljših praksi, praks pri izvajanju direktive s ciljem, da se maksimalizira um, Eh, učinek eh, o primskih sklepih, izmenjava informacij in s tem se strinjamo vsi je ključni element eh, sodelovanja med organizacijo pregon v Evropski uniji. Prvimski sklepi so osrednjega pomena v desetih letih, tako kot ste pravilno nas spomnili na to, kdaj se je začelo. Prvimski sklepi so se izkazali kot eh, učinkovito urodje med organizacijo pregon eh, pri odkrivanju kaznjivih dejanj. Eh, vsako leto eh, bolj se uporabljajo ti sklepi, povratne informacije, ki jih dobivamo iz držav članic, je, da se cenijo ti inštrumenti. In tudi statistike obstajajo za to, ampak primski sklepi se še ne izvajo v vseh državah članicah, kljub temu, da komisija nudi tehnično in finančno pomoč in nudi tudi najboljšo prakso. Med 2018 in 2013 je komisija zagotovila več kot 20 milijonov za projekte, v skladu s primom 22 milijonov evrov je na voljo za države članice od takrat naprej za izboljšanje izmenjave informacij in tudi 13 eh, milijonov eh, za um, vzpostavitev ustreznih enot. In tudi tu bomo sprožili um, postopke zaradi kršitev. Um, um, oziroma se je to že začelo, kajti rok za prenos je potekel proti štirimi državami, se je začel tak postopek, vse države pa so. Eh, dokazale, da napredujejo tem, pri tem procesu. Moramo govoriti o prihodnosti prima, kako bi lahko ta prihodnost izgledala. Seveda obstaja pomankljivosti, predvsem eh, dolg postopek potem, ko je prišlo do zadetka. V tehnologiji se je napredovalo. In pri forenzičnih eh, vidah, in tudi o tem se moramo uh, pogovoriti, kako s tem delati v prihodnosti in seveda je treba upoštevati nova pravila o varstvu podatkov. Direktiva o varstvu podatkov eh, bo vodila do tega, da bo komisija eh, primske sklepe um, revidirala do leta 2019 in jih prilagodila direktivi o varstvu podatkov in treba je zagotoviti tudi proporcionalnost eh, uvajanja novih eh, kategorij podatkov in tehničnih rešitev. Um, izvedli bomo študijo izvedljivosti, s katerim bomo začeli v naslednjih mesecih v tesnem sodelovanju z državami, članicami in drugimi deležniki. Um, želim opozoriti tudi na šta, študijo o izmenjavi podatkov o PNR-ju čezmejno in tu je tudi pomemben input za to delo. Rezultati študije komisije bodo na voljo na začetku naslednjega leta. Želim izkoristiti to priložnost, ker imam še nekaj minut, da povem nekaj besed o drugih dveh stebrih našega dela za eh, močnejše in bolj pametne informacijske sisteme za zavarovanje meja, torej zapiranje informacijskih vrzeli. Želim se vam zahvaliti predvsem poročevalki gospe Galk in poročevalcem v Senci za uspešno glasovanje o ETIAS-u na plenarnem zasedanju v prejšnjem tednu skupaj z dogovorom o stopno-istopnem sistemu. Ti sistemi bodo um, zavarovali varnost naših meja. Eh, in potem glasovali ste tudi o agenciji EULIZA, tudi tu se želim zahvaliti poročevalki gospe Makovej in tudi poročevalcem v Senci. To, uh, bo posodobilo informacijski sistem za organe za kazenski pregon po vsej Evropi. EU je pomemben element gradnik in potem druga stvar interoperabilnost informacijskih sistemov. O tem smo že razpravljali in podrobna razprava bo potekala tudi še naprej. Interoperabilnost eh, smo je ta odbor obravnaval v juniju. In tak, v juniju ni bilo možno odgovoriti v celoti na ta vprašanja. In jaz sem Klodu poslal pismo v mislem času in upam, da je to pismo pomagalo eh, rešiti še nekaj odprtih vprašanj um, po zadnjem, zadnji seji odbora. Tudi vi, gospa predsedujoča, ste povedali nekaj vprašanj. Um, torej večja varnost za državljane mora potekati z roko v roko z varnostvom podatkov in spoštovanjem temeljnih pravic. E, imamo nadzornika za e, varstvo podatkov, e, ki bo tudi sodeloval pri predlogih v zvezi z interoperabilnostjo teh podatkov. E, odbor Libe Eh, naj bi eh, čim prej zagotovil pregled teh predlogov in trialog naj bi začeli čim prej po poletnem odmoru in upamo, da se, bo poka se bodo pogajanja zaključila do konca tega leta. Um, izboljšanje izmenjave informacij je ključni vidik um, na poti do učinkovite unije varnosti. Še enkrat, Hvala za skupno delo v zadnjih mesecih in letih. Mislim, da smo naredili napredek na tem področju. Veliko nas dela sicer še čaka in to želim zagotoviti v tesnem sodelovanju z vami. Hvala. Najprej dobijo besedo koordinatorji, tisti, ki so tu, gospe Mecoleni, gospa Sipl. Hvala, gospa predsedujoča. Želim postaviti celo vrsto vprašanj. Ko gre za varnost, eh, slišimo pogosto, da ne delamo, da nismo storili dovolj in da moramo storiti več za zavarovanje državljanov. Če si ogledam statistike kaznivih dejanj, pa se zdi, da se je število kaznivih dejanj zmanjšalo na številnih področjih in se ni povečalo. O čem torej govorimo, ko eh, zahtevamo? več ukrepanja. In o čem govorimo? Če pa to, kar je na mizi, se pogosto ne izvaja ali ne izvaja povsod, kako lahko vemo, da sprejeti ukrepi ne zadostujejo? Tega dokaza še sploh nimamo. Govorili ste o PNR-ju, da je možno odkriti neznane storilce. Zato je treba seveda zbrati veliko podatkov, potrebujemo veliko denarja in veliko osebja, ki bo potem manjkalo ki drugi. Vendar seveda ni to neverjetno, čeprav je prvotni povod za PNR-EU bil odkrivanje terorizma in zato sprašujem, koliko pa pomaga pri tem. Omenili ste belgijski primer, kjer naj bi bili dobri rezultati za um, denar v gotovini za mamila in za terorizem. Ali lahko poveste kaj več o tem, ali smo našli osumljene osebe, ki jih sedaj nad, naprej spremljamo, ali so koga aretirali, torej malo več eh, uhudnih podatkov bi potrebovali. Prim, malo sem osupla, ko slišim, koliko milijonov je bilo investiranih samo strani EU v ta sistem v zadnjih letih in to še vedno ne funkcionira. N, um, um, torej, evropski davkoplačevalci so preko komisije vlagali ta denar, ampak tudi države članice so verjetno še investirale svojim denarjem. Kako pravzaprav preverjamo učinkovitost eh, takih ukrepov kot davkoplačevalka? Uh, bi rekla, torej 50 milijonov je vložila EU in to še vedno ne funkcionira, lahko bi govorili tudi o zapravljanju denarja davkoplačevalcev, potem dezinformacije. Tu imam še eno vprašanje, kaj je dezinformacija, kaj so lažne novice, ali imate torej jasne opredelitve glede tega in tudi mogoče kako idejo, kako to identificirati, kako to izvajati in ali bo spet potrebno zbrati veliko podatkov za to, e ker ni tu gospa Grizi. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se komisarju Kingu, ki se nam je ponovno pridružil. Nam je predstavil svoje poglede in bo odgovarjal na naša vprašanja. Hvala tudi zato, ker ste bili duhoviti, tudi glede PNR-a in eh, trajanja tega postopka, zato da je prišlo do PNR-a in enako duhovito bi lahko tudi sama povdarila, da eh, ta odbor bi želel PNR, vendar PNR, ki bi moral biti evropski, ne pa 28 različnih PNR-ov. In eh, bi morali tudi imeti obvezni prenos podatkov v PNR zanimivi in konstruktivni predstavitvi, ki ste jo podali, eh, je eh, bilo jasno, da je nujno, da eh, je treba nekoliko zablokirati ta sistem. Imamo 15 držav, ki uveljavljajo PNR, imajo torej sistem, ki posreduje podatke o varnosti za evropske državljane, vendar to je eh, orodje, ki še ni popolno na nek način in niti ni evropsko, eh, tako kot bi želela večina v tem odboru. Najlepša hvala za informacije, ki ste nam jih posredovali eh, danes do povdan. Zanima me vprašanje o čarterih, torej odsotnost podatkov za tiste, ki organizirajo eh, teroristične napade in eh, ki torej eh, se lahko izognejo našemu sistemu PNR. Vi ste govorili o velikih letališčih, o velikih vozliščih, kjer zares želimo zagotoviti varnost, vendar če upoštevamo čarterske polete ali manjša letališča, to je neka vrzel v sistemu in gotovo tega niste spregledali. Pa še eh, druga zadeva, sicer bom predolga, ki, določbe, ki jih predvideva eh, direktiva, eh, zadevajo prostovoljno izmenjavo podatkov, kar zadeva eh, Eh, poletem med državami članicami, kako se je razvilo vse skupaj in kako so to upoštevale države članice. Hvala. Hvala, gospa Sargentini. Dve vprašanje. Razlika med eh, PNR EU Kanada in našim sistemom. Evropski državljani, ki prispejo v Kanado in ki spet eh, od idejo tam. Torej, podat, njihovi podatki, če ni ugotovljeno tveganje v zvezi s um, terorizmom ali resnim kaznivim dejanjem, um, jih je podatke treba zbrisati iz kanadske zbirke podatkov. To smo zahtevali. Mnenje Evropskega sodišča iz julija 2017 je to, ampak naše naši podatki v EU tega ne zagotavljajo. Kako bomo premagali to razliko? In ali to ni zelo hipokritično, da zahtevamo od Kanade, da zbrišejo te podatke, mi sami pa tega ne naredimo? Kako bomo to nepošteno situacijo premagali? Potem primski sklepi sveta, eh, to so sklepi iz leta 2008 um, in imajo tudi po, um, poglavje o varstvu podatkov, ki je zastarilo. 2008 eh, smo imeli direktivo o varstvu podatkov za policijo. Torej danes imamo novo direktivo o varstvu podatkov za policijo z izboljšanimi varovalkami za države članice. Ali bodo sklepe, primske sklepe ustrezno prilagodili, tako da bodo v skladu z novimi pravili? Hvala. Gospa Ernst je medtem zapustila dvorano, EFDD in END ni tu. In sedaj na vrsti gospa Kiniči, ki je prosila za besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Naj se zahvalim komisarju Kingu, ki je danes spet z nami in tudi za vsa prizadevanja, ki jih je vložil od začetka mandata v področje varnosti. Kot je samo pozoril, imamo še vedno določene vrzeli in to so še posebej hude vrzeli, kar zadeva vsa tveganja. In eh, to zadeva bodi si prunska sklepa, kakor tudi PNR ni prišlo še do popolnega izvajanja v državah članicah. Sprašujem vas, katere so težave? So to gospodarske težave, finančne težave in zakaj ni bila že prvotno predvidena potreba po finančni podpori? Je bilo dovolj to, kar je komisija finančno eh, podprla? Vi ste tudi govorili o spremljanju, mislim, da je to hvale vredno tudi zato, da, eh, da pomagamo državam članicam pri eh, prenosu in eh, pri prenosu direktive. 13 držav mora to še storiti, veliko jih je. Torej, govorili ste tudi o izmenjavi najboljših praks. Pri tem lahko odigra pomembno vlogo tudi agencija Europol lahko skupaj z vami eh, podpira izvajanje držav članic direktive o evidenci s podatki o potnikih. Potem, tako kot so povedali predgovorniki, tudi, je pri tem pomembna tudi varnost javnih prostorov in kritičnih struktur. V teh dneh se veliko govori tudi o varnosti prevozov, tudi v odboru za terorizem. Bomo temu eh, posvetili. Eh, ustrezen pomen. Torej, varnost eh, pristanišč in vsega drugega, celoten sistem za transport. Je komisija mogoče že preučila ta problem? Bomo imeli nekako razširitev direktive o PNR tudi na te vidike? Hvala. Gospod Linard. Hvala komisar King, za to, da ste eh, tu z nami. Rekli ste, da je treba storiti več na področju varnosti in jaz eh, se strinjam s tem in se strinjam z vašimi pobudami in čudi me, ko kolegi se sprašujejo, ali je treba storiti uh, več na področju varnosti, ker se kriminalistične statistike izboljšujejo. Uh, to je isto, kot če bi rekli, da ni treba ustvariti dodatnih delovnih mest, ker se izboljšuje stopna brezposelnosti. Torej, veliko je tebi tvegan in moramo se pripraviti na eh, grožne prihodnosti. PNR je ključnega pomena. Malo sem razočaran nad stopnjo izvajanja direktive PNR. Um, že veliko let se ukvarjamo s tem. Evropski parlament se pogosto krivi. Um, da zavlačuje, ampak eh, sedaj nam je uspelo doseči tak dogovor in jaz bi si pričakoval, da vse države članice v svetu se potrudijo za izvajanje tega in zato je to zdaj razočaranje. Torej, pomankanje prenosa, manjša učinkovitost PNR-ja -ja v celoti, to ste rekli. In zato moje vprašanje, eh, in tu se navizujem na to, kar je povedal gospod Grisbek in sicer eh, leti znotraj EU. Mogoče bi nam lahko dali najnovejše podatke o tem, ali eh, to vpliva na učinkovitost PNR v celoti in če bi imeli enotno izvajanje um, tudi za lete znotraj EU, kako bi to vplivalo na učinkovitost eh, PNR-ja v celoti, gospa Gomez, prosim. Gospod komisar. Že od vsega začetka sem spraševala, kaj delajo države članice. E, Um, torej, da zasebna letala, čarterska letala, določene letališča niso vključene od začetka, bila vrzel. Ampak eno vprašanje, če imamo toliko skrbi z varnostjo in toliko vrzeli, če sem bil, naprimer, borec v Siriji in se želim vrniti v Evropo, bi šel v Libijo, se povezal s karamelicijo v Tripolisu in bi eh, poklical nekoga na Malti, ki eh, organizira nacionalne vizume za ljudi iz Libije. Plačati je treba približno 3000 evrov. 2014-2014 je izdal 88 tisoč vizumov in potem sem na Malti in se eh, in imam eh, trajekt do Katanje vsak dan. Severin vozi med Valdito in, um, s, uh, in um, Sicilijo, in potem sem v Italiji, v Katanji. V bistvu je to čisto enostavno, ni noben problem. Jaz sem komisiji um, sporočila ta konkreten primer. In Mm, ali potekajo kakšne preiskave v zvezi s tem. Policijski uradniki na Malti oziroma uradnik na Malti, ki je um, bil pristojen za te vizume, je bil aretiran tudi zato, uh, eh, oziroma je dal aretirati osebe, ki so brez šengonskega vizuma prišle na območje EU. Želi še kdo besedo? Ne. Uh, Če ne, želim izkoristiti priložnost, da tudi sama postavim nekaj vprašanj. Um, vprašanje, ali moramo storiti več ali manj, po mojem, ni tako relevantno, temveč moramo se vprašati, kaj pravzaprav trenutno delamo. Ali to ni eh, teater na področju varnosti, če si ogledam zadnjih 15 let, odkar se s tem ukvarjamo, je kot gledališče, marionetno gledališče Senci na Kitajskem. Torej, ni nekega sistematskega pristopa. Na področju varnosti eh, je tako. Potem ni eh, skoraj nobenega izvajanja, ne gre samo za PNR in PRUIN, temveč tudi za hrambo podatkov samo nekaj, peščica držav eh, to dela oziroma v nekaterih je ustavno sodišče to upravičeno preprečilo. Potem prstni otisi v eh, potnih listih, to je bilo eh, silno nujno. Sedem držav, vključno Švico, eh, slišimo, izmenjujejo podatke o tem. Eh, torej med eh, Nemčijo, Belgijo, Češko, Francijo, Italijo, Romunijo in eh, Švico poteka ta izmenjava podatkov. Ampak medtem imamo že nov predlog za prstne otise na osebnih izkaznicah. Tako kot Linard, sprašujem se, eh, eden od kolegov ELS mi je rekel, očital, ko um, Uh, sem hotela preložiti glasovanje, uh, so mi očitali, da bo naslednji atentat, da bom za naslednji atentat kriva jaz. Šlo pa je samo za, za dva tedna. In kje smo danes? Torej, meni je vse eno, ali gre za 10 ali 15 držav članic. Tem želim razumeti, kaj je za tem, kaj teči za tem. Zakaj nam rečejo, da moramo podpisati do določenega roka uh, in ko sprašujemo po temeljnih pravicah, nam očitajo, da um, um, smo krivi za zastoj. Um, um, To, kar torej, tudi Evropsko sodišče se ignorira, tako strani komisije, kot tudi držav članic. Tudi v moji državi je tako, ampak moje stališče je seveda jasno. Um, vrhovno sodišče na nizozemskem je reklo, da ta direktiva v tej obliki ni izvedljiva. To je tako kot pri direktivi o hrambi podatkov in um, odločitev nemškega sodišča, ampak države članice kar pritiskajo, da se to izvaja in tudi komisija in veliko denarja se vloži v to. Potem direktiva o policiji. Um, komisija in države članice um, se vidno izrikajo tudi za varstvo podatkov. In če 6. maj je bil, bil um, rok, samo dve državi sta, um, sta eh, prenesli do takrat to direktivo in upam, da ste proti ostalim 26. uvedli postopek zaradi kršitve, kajti to je zelo nujno. Uh, kot se sliši. Torej, vsi, eh, kar naprej govorijo o tem, da je pomembno, da je koristno, da je bistveno za boj proti kriminaliteti, ampak mi ne vemo, <laughs> ali je to res ali ne. Pravzaprav ne vemo, ker ti ni bilo predhodne ocena, ocene očinka, ni evalvacije, poročilo kaže in statistike, ki bi potrjevale te trditve. Eh, ne obstajajo. Mogoče so trditve resnične, ampak v bistvu tega ne vemo. Torej, pridem govorimo o tem, ali potrebujemo več ali manj, želim vedeti, kaj imamo sedaj. Zakaj države članice tega ne izvajajo, koliko denarja EU se porabi za to in zakaj komisija, eh, kako komisija postopa proti državam, ki ne izvajajo vedno sem bila kritična do dosjejev, eh, o katerih govorimo, ampak nisem pripravljena glasovati o dodatnih dosjejih, preden bom razumela, zakaj eh, pritiskate na nas, da pospešeno sprejemamo te sklepe države članice, pa to potem zavlačujejo. Prim, od prima je sedem let, petnajst držav članic izvaja PNR, ste rekli. 2020 želi uvesti um, to za lete znotraj EU. Torej, tudi pet držav, ki še sploh ne izvajajo um, PNR, želijo vključiti tudi notranje evropske lete. Oprostite, če ne razumem. Ampak kako naj me to prepriča, da nam to prinaša več varnosti? Ne verjamem. <laughs> Imate veliko časa za odgovor na ta vprašanja. uh, so Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanja. Nekdo je komentiral, da sem obražen s humorjem in to Britancu tudi pomaga tema, o kateri govorimo, pa je resna. In to razpravo jemljem zelo resno in resno jemljem podrobna vprašanja, kot tudi občutek frustracije, eh, ki ste ga pokazali zaradi napredka na tem področju. Ni moja naloga, da rečem, ali potrebujemo več ali manj varnosti države članice v svetu in Evropski parlament morata pregledati predloge, ki jih eh, naredimo in nam dati povratne informacije. Mislim, da nima smisla, da se vključujem v to razpravo o več ali manj varnosti. Osebno menim, da vsak napad eh, zlasti teroristični eh, napad zoper naše državljane, da je to napad eh, preveč in da moramo sprejeti praktične ukrepe eh, tako, da ne bo prihajalo do napadov in škode. No, naj se povrnem na to, kar ste vi rekli. Govorili ste o naravi našega prestopa. Ne verjamem, da sem kdajkoli Eh, v naših pogovorjih uporabil besede kot nas, za naslednji napad boste odgovorili vi, to morate požreti. Eh, Tudi torej, mislim, da nikoli nisem izrekel takih stavkov. Če sem, mi to vedno takoj eh, sporočite in se bom opravičil, vendar to ni moj način, to ni moj pre... Eh, ali lahko jaz povem do konca, potem boste pa vi povedali svoje. Mislim, da to ni moj pristop eh, v zadnjih dveh letih, vendar če imate občutek, da sem tako eh, govoril in se bom opravičil. Naš pristop na tem področju je, mora temeljiti, če se le da, na dejstvih, na ocenah in povsem se strinjam, da ko se dogovorimo, da moramo slediti temu in če temu ne sledimo, eh, potem ne izpolnjujemo eh, volje državljanov. Seveda pa se zastavljajo vprašanja nadaljnih predlogov. To sprejmem. Ne sprejmem pa dejstva, da ni bilo ocene posameznih eh, predlogov. Na vašo zahtevo sem eh, ocenil 15 let ukrepov tega, nihče ni prej eh, naredil, poskrbel sem za to, vendar nikoli niste zastavili vprašanja v zvezi s tem. E, pripravil sem dokument, prišel sem k vam in sem vprašal, ali želite razpravo, pa je niste hoteli. Dobro. Ni res, da nikoli ne naredimo ocene e, učinka. To je veljalo deloma za dosjeje. E, ki so jih sprejemali. Eh, preden sem prišel, vendar od samega začetka sem jaz sprejel to kritiko in za nove predloge, s katerimi sem jaz povezan, sem pripravljal ocene učinkov. Morda vam niso všeč te ocene, morda eh, niste zadovoljni z detajli, vendar ne morete reči, da jih ni. Naredili smo to naprimer pri prekursorjih. Eh, pri terorističnih vsebinah na spletu, sedaj upravljamo oceno učinkov. Torej, jaz sem vam obljubil, da bom pripravila politiko temelječo na dokazih. Ehm, torej, implementacija. Implementacija je ključnega pomena. Tudi jaz sem frustriran, kot vi vsi tukaj, da pri implementaciji nismo boljši. Zlasti pri teh dolgih dosjejih, naprimer Prüm, PNR. Se pravi, to so dosjeji, ki jih imamo že dolgo na mizi. Mislim, da eh, se ne moremo izgovarjati s tem, da smo tu boljši kot na drugih področjih. Eh, tudi direktiva NIS eh, je centralnega eh, pomena za varnostno unijo in tudi tu zamujamo. Samo eh, devet držav članic je sporočilo, da so eh, prenesli direktivo NIS. Prosim, izivajte me, ne izbirajte samo en dokument ali dva vaša kritika me krepi, ker lahko potem pritiskam na države članice, naj implementirajo vse dosjeje, ki so relevantni za varnost. Sedaj pa glede PNR. Tu smo se potrudili. 15 držav članic je formalno notificiralo, da so prenesli zakonodajo. 27 pa je naš cilj. 27 držav članic je poslalo seznam pristojnih organov, ki so upravičeni, da zahtevajo in pošiljajo podatke PNR in rezultate obdelave podatkov 22 od 27, eh, pa je sporočilo, da so oblikovali pristojne enote Samo nekaj jih je eh, obvestilo komisijo, da to nameravajo uporabiti tudi za notranje lete v EU. Eh, torej, tu ne gre sedaj, ali so že implementirali direktivo, vendar eh, sporočili so, v katero smer gredo. Torej, nekaj napredka je, ni ga dovolj. Lahko uh, date meni izziv, lahko, jaz pa bom izval države članice. torej osem je stvari eh, res eh, preneslo v zakonodajo, to ni dovolj. In obljubljam vam, da bomo storili vse, kar lahko, eh, da zagotovimo učinkovito implementacijo. Sedaj pa k nadrobnim vprašanjem. Zadeve PNR? Mislim, da je to dobro vprašanje. Če pravimo, da se PNR uporablja tudi za kazenski pregon in ne zgolj za teroristične namene, Torej, mi dobivamo od držav članic konkretne premere in dobro je, da zahtevate informacije o tem, vendar tega ne moremo narediti v tem formatu. Treba je organizirati eh, format, eh, v katerem lahko izmenjujemo zaupne informacije. Če boste vi eh, to zahtevali, bom jaz to zahteval od držav članic. Ko govorim z državami članicami, Eh, dobivam konkretne informacije. Eh, bil sem eh, v Združenem kraljestvu, videl sem konkretne primere. Tako so kriminalca ustavili na podlagi izmenjanih informacij, medtem ko sem bil jaz v stavbi. E, torej, lahko to zahtevate, vendar mi tega ne moremo narediti v tem formatu. potem obveznost izmenjave podatkov. Kot smo že govorili, se zauzemam za to, da okrepimo obveznost izmenjave informacij. Dogovorili smo se za konkretne ukrepe v kontekstu SISA. Tu mora države članice deliti informacije povezane s terorizmom. Torej, odprt sem za vaše zahteve na tem področju. Tu obstaja nek izziv z PNR. Mi želimo, da bi bila izmenjava informacij čim širša. Ko smo se dogovorili za direktivo PNR z vami, nismo uh, poskrbeli za avtomatično izmenjavo podatkov. Obstajala je razprava o tem, da je treba uravnovesiti izmenjavo podatkov. Eh, bilo je preveč informacij in uh, uh, države članice so pač menile, da je treba stvari omejiti, ker bi bilo nekoristno, če vso množico podatkov delimo sami. In zaradi tega smo rekli, relevantne podatke se pošle in deli. Uh, torej, tu imamo tudi nek element presoje. Ko bo sistem uh, uh, stotstotno deloval, bomo morali preučiti, kako deluje ta eh, izmenjava relevantnih in potrebnih PNR podatkov, ali smo zadovoljni s tem, ali pa si je treba stvari še enkrat natančno ogledati. Se pravi, treba je zagotoviti ravnovesje med učinkovito izmenjavo informacij in utapljanjem v množici informacij. Potem pa vprašanje vrzeli v PNR-ju. O tem smo govorili že prej. E, tu ne gre samo za čarterje, gre tudi za druge uporabe letal, ki niso vključene v sistem. Poskušal bom biti čim bolj jasen, morda bolj jasen, kot sem bil v naših prejšnjih razpravah. Vem, da ne bom mogel eh, odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Mi verjamemo, da lahko razlikujemo med eh, organizacijami in posamezniki, ki uporabljajo letalo za komercialne namene in ljudmi, ki letalo uporabljajo za nekomercialne namene. če ste torej podjetje, organizacija ali posameznik eh, in najamete eh, letalo ali letala, oziroma če oddajate letala drugim eh, za polet ali pa v kombinaciji z drugimi storitvami, potem bi to moralo spadati pod uh, uh, definicijo uh, Eh, letalskega prevoznika v skladu s definicijo v točki 3.1. Čarteri morajo spadati pod direktivo PNR. Naj bom jasen glede tega in eh, Pri implementaciji te direktive se bomo sedaj o tem pogovarjali z državami članicami. Eh, sklep eh, o implementaciji eh, PNR sedaj predlagaja stvari nekoliko za male letalske družbe, eh, torej te niso izuzete. Mm. E, oni bodo morda informacije posredovali z e, elektronsko pošto, z e, dokumentom Excel ali Word o tem, koga prevažajo. In tudi to lahko smatramo kot podatki PNR v smislu direktive PNR. Države članice Eh, bodo pač morale iti v tem, na ta način lahko pač eh, povečamo svoj potencial. In obljubljam vam, da bom to storil. Potem pa razmerje notranji PNR, eh, zunanji PNR. Vem, da vas frustrira tudi mene do neke mere, da moramo pri mednarodnem PNR-ju iti korak za korakom, sedaj govorimo z kanačani, prvi krok pogovorov je za nami, gre za vprašanje, kako bodo eh, spoštovali sodbo sodišča, o kateri je govorila gospod Sargentini. V preteklosti je bila neka tradicija. Eh, torej, vsekakor eh, vam bom redno sporočal, Eh, kako napredujejo eh, pogovori. Torej, če, bomo, če boste hoteli eh, uporabiti dosedanji format, bom poskrbel za to, da bo redno prihajal nekdo, ki vas bo informiral o napredku teh pogajanj. Kajti želimo polno transparentnost. Sedaj pa bomo pritiskali na uh, implementacijo direktive EU o PNR. Če je treba nekatere stvari uh, spremeniti v luči sodbe, uh, bomo to storili. Treba je priznati, da gre tu za različne stvari. Uh, utemeljitev uh, sodišča v uh, povezavi s Kanado je tudi povezana naprimer z uh, tretjo državo, ki zbira uh, podatke od evropskih državljanih, ki potujejo na uh, njihovo ozemlje, opira se na sporazume in podobno. To je temelj za utemeljitev sodišča, vendar ni nujno, da bo isto uh, veljalo za. Eh, notranji PNR. Eh, torej, mi, države članice, bodo uporabile te podatke za boj proti terorizmu in kaznjivim dejanjem in ne za eh, nadzor na meji. To moramo prediskutirati in predelati, vendar to bomo storili. Potem glede vprašanja. Torej, mislim, da sem v glavnem odgovoril na vprašanja glede PNR-ja. Ne, razširitev PNR-ja na druge oblike eh, prevoza. Kot veste, direktiva PNR ne zahteva od držav članec, da to razširijo na druge eh, oblike prevoza, tega pa tudi ne izključuje. Nekatere države članice imajo med seboj tudi izmenjave glede mednarodnega železniškega prometa in mislim, da moramo razmisliti tudi o železnici. Eh, in sicer eh, z vidika varnosti, kajti bili so napadi na železniške postaje, tu gre za zaščito javnih prostorov in tudi vlake so. Uh, Na vlakih so izvajali napade in zaradi tega smo tudi eh, junija objavili natančen akcijski načrt o varnosti v železniškem prometu. In tu smo pokrili celo vrsto vidikov in mi razpravljamo z državami članicami, ki razmišljajo o PNR-ju na mednarodnem železniškem prometu. Mislim, da sem s tem odgovoril na vprašanje v zvezi s PNR-jem. O, sedaj pa prim. Tu obstajajo podrobna vprašanja o učinku prima na zadnje spremembe pri varstvu podatkov v EU. Obstoječa sklepa Eh, navajata, katere zahteve morajo izpolnjevati države članice na področju varstva podatkov. Eh, gospa Sargentini je tudi omenila, da nekaj piše tudi eh, v policijski direktivi. Do 6. maja 2019 bo treba pregledati druge zakonodajne akte EU. E zato, da se ugotovi, ali jih je treba uskladiti s to direktivo in eh, eventualno tudi eh, spremeniti določene določbe. Mi bomo izpolnili to določbo. To je del eh, širših načrtov glede adaptacije primske mreže. kaj je težko. Mi prosimo eh, države članice, da naredijo nekaj, česar nočejo narediti, vendar to ni izgovor. One so se strinjale, mi smo se strinjale, da se bodo stvari premaknile in sedaj moramo poskrbeti za to. Eh, seveda bomo še naprej eh, pomagali državam članicam tudi pri tem dolgim dosjejih, in bomo zato uporabljali tudi evropski denar, primski denar. Nekateri ste to pozdravljali, nekateri ne. Mi veliko denarja porabljamo za PNR, nekateri to pozdravljajo, drugi ne, pa še naprej bomo uporabljali denar za to. In države članice bodo odgovorne za to, kako uporabljajo eh, ta denar, kako učinkoviti so pri tem. Kjer je to po potrebno, eh, bomo sprejeli tudi postopke zaradi eh, kršitve zakonodaje. Nekatere države članice so eh, že prejele obvestilo o tem, da bo prišlo do postopka. Ta mesec bomo pisali pisma, tistim državam, ki so v situaciji neizpolnjevanja primskih določil. E, to bomo delali transparentno, vas bomo obveščali o tem, do kam smo prišli s temi državami in kako e, skrbimo za to, da bodo sprejeli svojo odgovornost. In še zadnje vprašanje. Ne, še dve zadnji vprašanji najprej eno vprašanje, ker bom verjetno lahko dal odgovor. E, mislim, da pride še komisar e, Avramopoulos. Ne? No, prav gotovo bo še druga priložnost. E, če bo potrebno, vam bom tudi pisal. Tu gre za vprašanje vizumov in prodaje vizumov. Gospa Gomez, že v preteklosti ste me spraševali, kako je s prodajo državljanstv mi moramo na to gledati z eh, vidika varnosti. Strenjam se s tem. Kar pa zadeva praktične politične korake, eh, tu stvari niso posem jasno. Pogovarjam se z eh, kolegom Dimitrisom Avramopolosom in tudi z drugimi. In če vam bom lahko ponudil drugačen, boljši odgovor kot dosedaj, bom to še storil naknadno. In še eh, slabe informacije, lažne informacije. Eh, to je velik izziv, gospa Sipel. To zadeva tudi s, eh, srčiko našega in, eh, dela na področju varnosti. Seveda moramo imeti pred očmi tudi parlamentarne volitve naslednjo pomlad. Sicer ni nobenih dokazov, da bodo te volitve tarča napadov, vendar če si ogledamo, kaj se je eh, dogajalo v preteklosti na obeh stranih Atlantika, eh, se moramo pripraviti na možnost, da bo nekdo hotel posegati v evropske parlamentarne volitve. Zaradi tega delamo na dveh področjih. Eno je povezano z varnostjo volitev. Imeli smo celo vrsto uh, sestankov, Franz Timmermans in tudi jaz bova pred novembrom uh, organizirala sestanke, kjer bomo povezali ljudi, ki organizirajo volitve in tiste, ki se spoznajo na kibernetsko uh, varnost. Torej, to je seveda odgovornost držav članic, da organizirajo uh, volitve, vendar mi lahko poskrbimo za to, da bodo. Uh, odgovorni po Evropi dobili ažurirane informacije, s katerimi bodo uh, poskrbeli za odpornost proti napadom. To bomo torej storili. Hkrati, to je širše vprašanje in tudi povezano z uh, vprašanjem umešavanja v Eh, volitve, smo se eh, lotili projektov za boj proti eh, lažnim informacijam. Kolegica Gabriel in jaz pripravljava kodeks za velike spletne platforme in tudi druge deležnike, s katerimi želimo povečati odgovornost na spletu, mi lahko storimo nekaj za to, da bi ljudje bili kritični uporabniki novic v socialnih medijih, v družbenih omrežjih in podobno. E, torej, želimo, da bi ljudje bili sposobni soditi, ali je nekaj res ali ne. E, treba je e, jasno prepoznati, ali je nekaj reklama, ali je nekaj posledica dela eh, eh, botov, eh, avtomatskega deljenja informacij. Torej, uporabniki morajo biti v stanju, da zastavljajo informacije o novicah, ki jih dobijo. Na predstavitvi o Facebooku prejšnji teden smo tudi govorili o teh vprašanjih. Vem, da lahko storimo več. Eh, torej mi smo to delo eh, prevzeli prostovoljno, eh, vendar javno smo tudi povedali, če napredka na prostovoljni ravni ne bo, si pridružujemo pravico do drugih ukrepov v smislu zagotavljanja preglednosti in boja proti lažnim informacijam. Torej toliko. Ne vem, ali sem izpustil kakšne točke. V tem primeru vam bom z veseljem pisal hvala. Eh, gospa Sipel želi še nekaj dodati. Gospod, gospod komisar King, eh, uporabljam nemščino, ker tega ne znam tako dobro povedati v angliščini. Pri nekaterih delih vašega govora sem imela vtis, da gre za zamegljevanje. To je vse zvenilo zelo uh, lepo in v redu, ampak pogrešam konkretne odgovore in mislim, da to tudi ni eh, veliko pomoč, kar zadeva usmeritev. Rekli ste, da ni vaša naloga, da eh, odločate o tem, ali potrebujemo več ali manj varnosti. To se mi zdi nevarna razprava in nevarna formulacija. Mogoče je to vprašanje jezika, ne gre za več ali manj varnosti, temveč za konkretno vprašanje, ali potrebujemo za zavarovanje ljudi pred terorizmom terorizmom in kaznevimi dejanji nove ukrepe in ali bi take ukrepe potrebovali tudi, če bi to, kar je že obstoječe, bilo um, učinkovito izvajano. Um, Ne glede na izvajanje in praktično uporabo tega, kar je na mizi, eh, vidim, da je problem v državah članicah tudi ta, da to nima eh, učinkovite koristi, če um, policija, varnostni organi nimajo tehnične opreme, nimajo osebja. V Nemčiji, naprimer, mnogi policisti um, morajo eh, delati veliko število nad ur in jim ne pomagajo ti ukrepi. Potem PNR, da ne morete dati v tem formatu konkretnejših informacij. Jaz sploh nisem uh, vprašala, kdo so ljudje, ki ste jih odkrili, kako konkretno so delali in kako so povezani v omrežje. Temveč vprašala sem, ali smo v tem primeru odkrili nekoga, ki prej ni bil na radarju, da ali ne, ali pa se je potrdil eh, nek sum in ali je, so ta dognanja potem vodila do začetka sodnega postopka. To so razmeroma splošne informacije, se mi zdi, eh, ki bi lahko ogrozile kakšen postopek potem, kar zadeva dezinformacijo ali lažne novice. Eh, to sedaj ni, eh, se ne nanaša samo na vaš del odgovornosti, temveč na splošno razpravo, kje se začne desinforma, desinformacija eh, in ali zadostuje, če vse zbrišemo na internetu. Lahko bi rekli, to se je dogajalo tudi pred eh, referendum o Brexitu z informacijami Faraža in tako naprej. Tudi tu so bile lažne novice in kako ravnati s tem, ali bomo prepovedali um, Faražu, da uh, govori. Um, na internetu naj bi to zbrisali, torej kako eh, ravnati s tem, mislim, da še nismo našli najboljše rešitve, temveč da moramo še naprej razpravljati o tem, kako ravnati s tem, kako krepiti demokracije in državljane, da se bodo um, znali, da bodo znali ravnati s tem in da bodo postavili tudi kritična vprašanja. In eno vprašanje, na katero niste odgovorili, torej rekla sem, da vas, nisem vas obsodila, da, je uporab, da ste uporabili neprimirna sredstva za izvajanje pritiska na nas, ampak um, um, Um, smo pa dobili take maile, eh, predvsem dve politični skupini sta dobili take maile, torej da bi bili neposredno odgovorni za uh, umore teroristov, če ne bomo um, glasovali za določene direktivo. Um, torej osem držav izvaja to policijsko direktivo zaradi pomena. Eh, ki um, naj bi jo imela ta policijska direktiva, da je to nekako proti utež zbiranju podatkov in upam, da ste takoj sprožili postopek zaradi kršitve proti ostalim 22 državam. Pri primu smo slišali, da želite pomagati državam pri izvajanju, ampak to um, je tako kot v šoli, ne dobiš dobre ocene za prizadevanje, temveč za rezultat. Um, torej države, ki niso začele izvajati te policijske direktive, je treba, um, proti tem je treba eh, uvesti postopek zaradi kršitve. Ja, to, kar ste povedali, da niste krivili mene, razumem seveda. Drugo vprašanje pa je, da, eh, torej mi bomo v naslednjih tednih eh, v poletnem odmoru pisali vsem državam, ki nas niso obvestile o prenosu um, direktive o eh, varstvu podatkov. Um, to je ista logika kot pri ostalih dosjejih. In to uh, tako bomo postopali, da se na kratko vrnem na to, kar je povedala gospa Sipel. Uh, um, obstaja razprava o pravi uh, ravni varnosti, ampak to ni moja naloga, da določim to raven, temveč uh, to moramo opredeliti v zakonodajnem postopku um, tu in v svetu. Uh, jaz sem. Mm, Um, se bojim, da bi določil to raven prave varnosti. Um, um, um, Torej, predvsem ne moremo govoriti o absolutni varnosti ali o, o tem, da ni nobene nevarnosti več. Nobene absolutne varnosti ne moremo zagotoviti. Ne moremo zagotoviti ničnega tveganja, temveč moramo povedati, kaj lahko storimo, s tem, da odkrijemo področja, kjer lahko naredimo praktične korake, da eh, omejimo pres, prostor za škodljivo delovanje teroristov ali drugih kriminalcev. To je logika korakov, ki smo jih storili pri eh, pripravi orodij, pri eh, spodbujanju uporabe informacij in te informacije so ključnega pomena pri tem delu, z seveda tudi varstvom. In na to me upravičeno redno opozarjate. In tudi pravite, da smo odgovorni za to. In to je pravilna razprava. Ampak ali gre za to ali drugo raven varnosti, mislim, da eh, bi to se izjalovilo v neke sterilne izmenjave, kar želim prepričiti, temveč želim si praktični napredek za omejitev prostora, kjer nam lahko eh, skodijo teroristi in drugi in da povečamo odpornost na take napade in tudi, da smo sposobni ukripati potem, ko so se zgodili. Ko so se zgodili. To um, rezultat so seveda potem konkretni koraki um, in vrednost teh konkretnih okrepov moramo potem oceniti. PNR najde nove ljudi, ki niso bili prej na radarjih, kajti tu lahko sledimo določenim vzorcem podovanj in lahko najdemo format, ko, eh, lahko govorimo o konkretnih primerih. Tudi predtem pa vam že mogoče lahko ponudimo informacije o eh, primerih, ko eh, je prišlo do eh, eh, obtožbe zaradi uporabe PNR. Ampak lahko bi eh, se dogovorili tudi za sestanek v formatu, kjer bi vam lahko posredoval bolj konkretne podatke. Ampak gre za praktične primere in še nekaj o dezinformacijah in tudi tu bomo imeli še več priložnosti za razpravo o tem. Definirali smo pojem desinformacija eh, in sicer v sporočilu na začetku tega leta, to je zavestna, zavajujoča informacija eh, z določenim eh, ekonomskim ali političnim namenom um, in mislimo, da se lahko ukrepa proti temu, ampak da smo si na jasnem, ne, tu ne govorimo o. Um, tem, da naj bi ocenjevali verodostojnost eh, neke vsebine ali ne. Temveč mi pravimo, da je možno povečati preglednost, eh, sledljivost in to eh, so instrumenti, ki naj, ki naj omogočijo uporabnikom, da si ustvarijo svojo oceno, da imajo vsebine, boljše informacije za to, da si ustvarijo lastno oceno. Um, torej, to delo je povsem drugačno kot uh, naš boj proti nezakonitim um, terorističnim osebinam. Tudi zato imamo definicijo, vemo, zakaj gre in vemo, da je te osebine možno identificirati in da je možno ukrepati proti osebinam zaradi nelegalnosti. Z den informacijami tega ni moč storiti in to tudi ni osebina našega predloga. Hvala. Hvala lepa za to, da ste prišli uh, na obisk in da ste bili pripravljeni za to zelo izčrpno izmenjavo. Um, uh,